ta sestanek. Hvala lepa, gospod predsednik. Da, vem, pozno je že, vendar pa bi se najprej vsem rad zahvalil za vprašanja, kajti mislim, da je bilo jasno, kar se tiče vašega strokovnega znanja, da je tukaj dejansko veliko strokovnega znanja. Bilo je veliko kakovostnih vprašanj, tako iz odbora za okolje in javno zdrave, kot iz odbora za industrijo in energijo. Pokazala se je predanost, predanost pravim težavam za evropske državljane. Oba odbora sta to jasno pokazala že v prejšnjem, pa tudi v sedanjem mandatu. Vem, da na tem področju delujete že več let vem, da je vaše strokovno znanje nekaj, kar pomaga pri napredku na tem področju. In to bo ključnega pomena tudi za naslednjih pet let. Danes smo veliko govorili o prihodnosti. Strinjam se z vami glede večine stvari. Sedaj pa bom povedal še nekaj, kar se mene tiče, kar se tiče mojega vidika, te zgodbe, kje mislim, da bomo čez pet let. Čisto enostavno vprašanje mi naslavljajo ljudje, ali nam bo čez pet let uspelo se soočiti s podnebnimi spremembami. Bo Evropa imela čisto dostopno energijo, bo Evropa imela varnost, solidarnost in zaupanje na področju energije, nam bo uspelo ponovno zagnati rast, nam bo uspelo ustvariti nova delovna mesta, smo pripravili Evropo na trdo konkurenco v globaliziranem svetu in potem še zadnji kriterij, ki je zelo pomemben, ali nam je to uspelo na naš evropski način, to pomeni okolju prijazno, s trajnostnimi politikami in z visokimi socialnimi standardi. Vem, da enostavnih odgovorov na ta zelo težavna vprašanja ne bo. In seveda bo vsak državljan sam najbolje presodil, kako dosegamo ambiciozne cilje. Kot sem že dejal in kot smo se pogovarjali danes, so izzivi velikanski. Verjamem pa, da je Evropa v zelo dobrem položaju, ima vse potrebne sestavine za spremembe, ki so potrebne. In mislim, da bomo skupaj z vami lahko stvari spremenili. Z veliko izmed vas sem sodeloval že v sedanjem mandatu, kajti veste, da sem bil odgovoren za odnose z Evropskim parlamentom. Večinoma sem sodeloval z odborom za ostane zadeve, z odborom za pravne zadeve, pa tudi sem tesno sodeloval z gospodom predsednikom na konferenci predsednikov odborov, pa tudi preko je bil predsednik Evropskega parlamenta. Zelo verjamem v tesno sodelovanje med obema institucijama in podpiram štru, strukturni dialog. To pomeni, da moramo imeti tesne delovne odnose med odborom in komisarjem pri načrtovanju, izvajanju pri ocenjevanju rezultatov našega skupnega dela. In če bom dobil vašo podporo, bom storil vse, kar je v moje moči, da bi še naprej sodeloval z obema odboroma na najboljši možen način, na najbolj učinkovit možen način in bom pripravljen se vrniti sem, priti sem, kadarkoli boste želeli, kadarkoli se boste želeli pogovarjati o teh vprašanjih, da bomo se lahko pogovori tako uradno, kot tudi na osebni ravni, kajti samo skupaj lahko dosežemo te ambiciozne cilje, ki smo si jih zadali za naslednjih pet let. Hvala lepa torej za vsa vprašanja, hvala lepa za odlično vzdušje, to cenim. Če bom dobil vašo podporo, pa se veselim sodelovanja z vsemi vami. Uh, thank you very much. Uh lepa, gospod komisar, kandidat za podpredsednika. Hvala lepa za vaše odgovore, za vašo izjavo in tudi za pet dni poglobljene priprave na naše zaslišanje. Vsi kolegi, hvala tudi vam, bili ste zelo potrpežljivi, pa tudi predani Energetski uniji. To je jasno. Kar se tiče koordinatorjev odbora ITRE, sestanek, ko bomo ocenili nastop, bo jutri ob 9.30 pred našim skupnim sestankom z odborom Envi. Hvala lepa tudi tebi, Džani Lavija, so predsedujoči temu sestanku. Hvala lepa za koordinatorja Envi, pa začenjamo zgodaj. Ob 9.00 bomo imeli sestanek. Kasneje pa se bomo pogovorili skupaj s koordinatorji iz odbora ITRE in bomo podali skupno oceno. Pozno je, ne morem več reči skoraj da dober tek, ampak vseeno, dober tek.